in drugih pravic. Eh, pri tem pa bo tudi v bodoče sodeloval Evropski parlament in zadovoljna sem, da to poročilo odraža tisto, kar smo se v našem parlamentu odločili. To... Razumete, eh, kako sem eh, nezadovoljen, da ne morem sodelovati v tej razpravi. Na koncu naj samo gospodu De Castilju, gospe Trautmanu in Malcolmu Harborju. Um, iskreno čestitam za vse delo, ki so, jih, ki so ga opravili. E, tudi eh, komisarki eh, Redingovi bi se zahvalil za odlično sodelovanje v tem težkem procesu in v, v, z veseljem bi rad pozdravil tudi svet, če bi bil prisoten v tej razpravi. Prav gotovo bi lahko Egipta eh, bolje razložil določene pravne eh, vidike te naše današnje razprave. Glasovanje bo potekalo jutri, sedaj pa sledi skupna razprava o Europolu. Ne vem, ali je z nami gospod Nikolson. Da, je tukaj. Torej, poročevalec gospod Nikolson ima besedo za štiri minute. Nicholson, you have the floor for four minutes. Za štiri minute, gospod Nikolson. Thank you very much indeed. Uh, najlepša hvala, gospod uh, predsedujoči. Končno sem prišel ob pravem času. Naj se sprva opravičim v imenu Timoteja Krkopa, mojega kolega, ki nas, ki, danes ni mogel biti z nami. Naj uporabim vso modrost eh, tistega, kar je zapisal v svojem poročilu in zato vam bo raje prebral to, kar je napisal. Pripravil je dve poročili v odboru za državljanske sodišče. Eno obravnava pravilo o varovanju tajnosti informacij Europola. Pravila, ki je treba postaviti, morajo veljati, uveljaviti um, varnostne ukrepe za vse informacije, ki ki se obravnavajo ali obdelujejo preko Europola. Moramo imeti skupni standard za zaščito informacij eh, za vse kanale eh, med Europolom in državami članicami. Eh, ravno tako v okviru svežnja za Europol so potrebni potekala pogajanja o eh, pravni veljavnosti eh, predloga sklepa sveta. Eh, vendar po sprejetju Lizbonske pogodbe so pogajanja z svetom postala zastarela in to velja tudi za druga poročila, kjer pravzaprav kolegi pozivajo, da se zavrnejo besedila sveta. Da Eh, podpreti moramo namen eh, sveta zaradi tega, ker podpiramo boljšo izmenjavo informacij in razumemo, kakšne eh, prednosti prinaša Evropol za države članice pri izvajanju pravil in zagotavljanju reda in miru ter tudi boja proti kriminalu. Pri tem pa moramo eh, upoštevati soverenost držav članic eh, pri nadzoru nad varnostnimi službami in policijami. Prav gotovo eh, podpiramo policijsko službo Evropske unije, ki naj bi nastala z Lizbonsko pogodbo in tako tudi drugi poročevalci v odboru za državljanske svoboščine eh, mislijo, da se sklep eh, sveta o Evropolu ne sme sprejemati, dokler ne bodo veljala pravila Lizbonske pogodbe. Zaradi tega prosimo svet. Gospod eh, Nikolson, lepo vas prosim, če lahko govorite nekoliko počasneje. Piče. Ja, podobne težave sem imel uh, tudi uh, prej, namreč odkudar prihajam, govorimo veliko hitreje, kot mislimo, vse pa zato opravičujem. Torej, uh, poročevalec prosi, da se ta sklep umakne in da se na plenarnem zasedanju pripravi izjava za nov sklep o Europolu, ki bo podan eh, v obravnavo šest mesecev po začetku veljave Lizbonske pogodbe. Potem imamo še tukaj eh, pobudo Švedske in Španije o okvirnem sklepu sveta o akreditiranju dejavnosti forenzičnih laboratorijev. Ta pobuda, ki sta jo podali Švedska in Španija, hoče eh, doseči, da se ustanovi uh, akreditacijsko telo, uh, ki bo se borilo proti kriminalu in uskladilo delovanje držav članic eh, v zadnjih nekaj tednih, to pa sebi eh, mesecih in letih. Eh, prav gotovo je to velika prioriteta na področju eh, boja proti kriminalu in prevencije kriminala. Eh, Namen tega okvirnega sklepa sveta je, da se zagotovi, da se dejavnosti forezničnih laboratorijev v eni državi uh, obravnavajo enakovredno z njihovimi dejavnostmi v drugi državi in eh, v tem postopku morajo veljati enaka pravila. Na ta način bodo dejavnosti forezničnih laboratorijev um, sprejete in priznane, če bomo uporabljali mednarodne standarde, ko gre naprimer za ugotavljanje eh, DNK in prsnih odtisov. Pri tem pa je treba zagotoviti eh, enako priznavanje tujih in domačih rezultatov dejavnosti forenzičnih laboratorijev. Pri tem je prav gotovo uh, treba zagotoviti uh, spoštovanje nacionalne zakonodaje. Razumem, da sem prehiter in poskušal bom čim prej prebrati še preostali del besedila. Sklinjamo se, da obstajajo problemi glede pravne podlage pri tej pobudi za vstopom v veljavo Lizbonske pol poškodbe. Eh, zato predlagamo, da se zavrne pobuda Švedske in Španije in eh, poročila, kot misli odbor za državljanske svoboščine, eh, niso ustrezna in ustreznejši predlog bomo podali pozneje na osnovi druge pravne podlage. Na ta način bo ta to pomembno vprašanje obravnavano bolj natančno in poštevati moramo, da tokrat Evropski parlament ni imel dovolj časa, da bi ustrezno obravnaval to pomembno temo. Hvala lepa. Govoril bom mačarsko. Prevzel sem predsedovanje plenarnemu zasedanju. Gospodu Nikolsonu smo dovolili, da je govoril dlje, ker je na ta način govoril počasneje. Naslednja je gospa Intveld za 4 minute. Yes, you, Hvala, predsedujoči. Zelo kratka bom. Zato bom nadoknadila za prekoračen čas gospoda Nikolsona in poskrbila, da ne bomo zamujali. Kolegi, Lizbonska pogodba bo stopila v veljavo, če pravilno računam, čez sedem dni in eh, čez pet ur od sedanjega trenutka. In uh, naglica sveta, da bi sprejel vse te sklepe, je nekoliko sramotno. Prav tako je sramotno, da imamo tukaj spredaj prost oziroma prazen sedež. Lepo bi bilo, če bi bil tukaj svet, tako da bi dansko lahko imeli izmenjavo stališč. V osnovi podpiram predloge prejšnjega govornika seveda podpiramo razvoj Europola. Želimo si močnega Europola, želimo si takšen Europol, ki bo operativen in ki bo lahko se boril proti kriminalu. Prav tako pa želimo Europol, ki bo predmet demokratičnega nadzora in zato ponavljam predlog predhodnega govornika, prosim, da svet umakne predloge o Europolu in da predstavi nove predloge v okviru maksimalno šestih mesecev, še boljše bi bilo, če bi to predstavil prej in to v okviru Lizbonske pogodbe. In ne nazadnje, ko gre za eh, temo, eh, kjer sem poročevalka, gre za izvedbena pravila, ki urejajo odnose Europola s partnerji in pa izmenjavo osebnih podatkov in tajnih informacij. Me zanima, svet meni, kaj svet meni o analizi pravne službe Evropskega parlamenta, ki pravi, da je pravna podlaga, ki je bila izbrana za ta predlog, napačna. Ne vem, kdo bo sedaj odgovoril v imenu sveta, ampak morda lahko svet poda odgovor nakladno in pošle nekoga, ki bo pojasnil te zadeve. Hvala lepa. Naslednji govornik je Jean-Philippe Albert. Äh, Hvala lepa. Strinjam se s predhodnimi govorniki. Konsekventno bi bilo, če bi svet eh, predstavil nove predloge glede Europola v luči sprejetja Lizbonske pogodbe. Nujno in potrebno je, da pravosodno in policijsko sodelovanje v Evropi um, poteka tudi skozi razprave Evropskega parlamenta in da Ruski parlament lahko o tem odloča. Samo na ta način dobi delovanje Europola potrebno legitimnost. Eh, to, da je Evropski parlament zavrnil te predloge eh, sveta, je jasen signal za to, da je potrebno novo pogodbo resnično izvajati. Obstaja pa še nek razlog. Predolgo je, trajala, ob, je trajalo oblikovanje notranje politike Evropske unije, nekaj, kar se je odvijalo za zaprtimi vrati. Uh, Nenaza, eh, torej šele z eh, protiterorističnimi ukrepi po 11. septembru 2010 smo sprejeli celo vrsto varnostnih svežnjev, eh, katerih nujnost in učinkovitost nista bile sorazmerni in to ni bilo niti preverjeno, niti se o tem ni govorilo. Sedaj bomo z zadržitvijo oziroma z odpravo tretjega stebra omogočili, da bomo lahko učinkovite posegli v pravice naših državljanov. In zlasti na enem mestu se je tukaj razvilo nevarno neravnovesje. Medtem, ko sodelovanje med varnostnimi silami poteka vedno tesneje po celotnem svetu, še se ni zgodilo, da bi uskladili mednarodne in osnovne standarde eh, na tem področju, zlasti, ko gre za izmenjavo informacij med EU in tretjimi državami. Eh, ni bil odpravljen na ta vrzel med eh, državnimi oblastili in pa pravicami državljanov. V okviru držav kot Europol, Eurojust, eh, Frontex in ko gre za vizumsko podatkovno banko Eurodac in tako naprej, tukaj se zbira cela vrsta osebnih podatkov in uporaba teh podatkov se prav tako veča, za vedno več namenov se uporabljajo ti podatki. Prav tako ni razgledno, kdo uporablja katere podatke kdo jih lahko zbira, kdo jih lahko ocenjuje in posreduje naprej. Tudi pravna varnost uh, zaostaja za uh, potrebnimi načeli. Uh, in če se te podatke daje tretjim državam, in tukaj ne govorim samo, uh, samo o Norveški in Švici, ampak tudi za ZDA, o Kitajski, o. Uh, in o drugih državah, kdo lahko tukaj garantira pravno varnost? Nihče je ne more. Parlament ima nalogo, da z eh, novo pravno podlogo, ki jo ponuja pogodba, eh, sproži nov eh, zakonodajni oziroma zahteva nov zakonodajni um, svežen, kjer bodo spoštovane pravice naših državljanov. Potrebno je ustvariti minimalne standarde, zlasti, ko gre za zaščito osebnih podatkov in to se mora zgoditi preden kot Evropska unija sprejemamo nove sporazume o izmenjavi podatkov za tretjimi državami. To velja tako za informacije, ki jih ima Europol, kakor tudi za uh, zbirko podatkov letaliških potnikov, ki se jih izmenjuje med Evropsko unijo in ZDA. Potrebujemo jasne standarde, potrebujemo sorazmernost in potrebujemo učinkovitost učinkovito pravno varnost za državljane. To je predpostavka za kakršen koli nadaljni ukrep. Vesel sem, da se da smo se uspeli dogovoriti čez meja naših strank, kar se tiče svežnja Europol in to se mi zdi dobro izhodišče za eh, razpravo o obsežnem, obsežni pravni zaščiti naših državljanov. To je ravno to, kar naši državljani v tem trenutku pričakujejo od nas. Hvala lepa, gospod Albrecht. Sedaj pa gospod Diaz de Mera hvala lepa. Svežen Europol je sestavljen iz uh, štirih poročil, ki govorijo o ki so bili sestavljeni na podlagi sklepa sveta iz leta 2009. In tudi sam predlagam, da bi te predloge umaknili oziroma da svet ta, eh, te predloge umakne. Potrebujemo vidno vlogo Evropskega parlamenta in želimo, da bi se uh, spoštovala oziroma da bi to obveljalo po Lizbonski pogodbi. Želimo biti enakovredni partner svetu in želimo se z njim enakovredno pogajati. Rad bi pojasnil, zakaj uh, zavračam ta svež. Najprej bi povedal nekaj o mojemu poročilu. Gre za naslednje. V Europolu se zbira podatke, te se tudi analizira in izmenjuje. In ko gre za pomembne, tako pomembne naloge, je izredno pomembno, da države članice pošiljajo Europolu eh, natančne in aktualne informacije. Samo na ta način lahko Europol dobro deluje. Um, glede na sklep sveta, to je razvidno iz drugega člena, pa sedaj tako, da obravnava podatkov pomeni analizo teh podatkov v skladu z 14. členom. Europol ima v tem trenutku 19 različnih eh, arhivov, kjer so skranjeni takšni podatki. Imamo, imamo različne podatkovne baze ki govorijo tudi o um, podatkih v povezavi z kaznivimi dejanji. Europol pa pri tem nudi potrebno tehnično uh, podporo. In uh, te podatkovne zbirke so edini razpoložljivi inštrument za hranbo in pa obravnavo teh uh, podatkov, tudi ko gre za osebne podatke upletenih oseb. Potem v pravilu so zapišeni, zapisana tudi pravila te, glede tehničnih vidikov in pa tudi pravila o uporabi teh podatkovnih baz. Pomembno je, da zbiramo podatke, potem pa je nujno potrebno tudi, da bomo imeli ustrezen pravni inštrument, ki bo jamčil za to, da se spoštuje temelje svoboščine in pravice, gre za osnovne pravice evropskih eh, državljanov. In uh, na podlagi tega mora delovati Europol. Zato postavljam Sophie in, kot Sofi Intfeld naslednje vprašanje. Ali imamo tukaj spoh opraviti za pravilno pravi, eh, pravno podlago, ki uh, je tukaj bila uporabljena? Uh, gospod predsedujoči. Eh, Evropski parlament je demokratično izvoljeno telo, izvoljeno strani naših državljanov in zato eh, je nujno, da Evropski parlament izvaja tudi potrebno, potrebni nadzor. In s pričo uvedbe Lizbonske pogodbe je nujno potrebno, da je parlament enakovredni partner v tem procesu. Nič ni um, tako pomembnega, nobeni časovni pritiski niso tako pomembni kot eh, pravice in svoboščine naših in zaščita naših državljanov. Zato potrebujem vse kolege, da nas podprejo. Vsi podpiramo Europol, smo pa proti temu, da bi stopili v veljavo predlagani inštrumenti, preden bo parlament enakopravno uravtežen pri postopku so odločena. Zato prosimo komisijo in sveta umakne ta predlog in da predloži nov predlog v skladu z pristojnosti, ki jih bo parlament imel po uh, tem, ko bo uveljala Lizbonska pogodba. Eh, kasneje bom podal še obrazitev glasov, ki bo še naprej osvetlila, eh, ki bo še podrobneje osvetlila moje stališče. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Incer. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, govor bom o mreži za preprečevanje kriminala. Ta naj bi bila ustanovljena leta 2001 na podlagi sklepa sveta 2001 400. 27. V sklepu je navedeno, da je za to mrežo treba pospoševati sodelovanje, izmenjavati informacije in izkušnje na nacionalni in evropski ravni, da je treba organizirati konference, seminarje in srečanja in da je osnovno eh, namen izmenjava dobrih praks. Pri tem je pa treba zagotavljati strokovna znanja svetu in komisije na področju preprečevanja kriminala. Eh, sklep je do določil, da je treba to vse skupaj zasnovati na kontaktnem točkah, ki morajo v, imeti vsaj enega nacionalnega predstavnika, eh, pa mogoče tudi posebne eh, akademike in strokovnjake. In pri tem so države članice eh, morale vključevati nevladne organizacije oziroma civilno družbo. Europol in Evropski center za spremljanje drog in zasvojenje obremenjenosti z drogami sta bila vključena kot eh, kompetentna organizma. In leta 2007 eh, so pravili prvo eh, notranjo revizijo delovanja oziroma leta 2005 in pripravljeni sta bili dve novi delovni skupini in upravljanje spletne strani pa je komisija predala Združenjem v kraljestvu. Leta 2007 so pravili še eno notranjo revizijo delovanja in ugotovili, da je treba okrepiti sekretarjat in ugotovili so, da ni dovolj sredstev niti za stalne odbore, niti za nacionalne predstavnike. Marca 2009 je bila objavljena zunanja ocenja delovanja mreže, ki je po eni strani podarila pomen ciljev in nalog mreže, po drugi strani pa je pokazala na neuspešno organizacijo, zaradi katere potencijala in učinke mreže ni bilo mogoče izkoristiti v celoti. Eh, med težavami, ki jih je izpostavila zunanja cela, so bili pomankanje sredstev, neučinkovit sekretarjat, premajhna zauzetost pri nacionalnih predstavnikih, skromen delovni program. To so bile glavne ugotovitve. In istočasno uh, so govorili tudi o možnosti opustitve mreže. Uh, ustanovljena je bila potem nova delovna skupina z nalogo, da predlaga priporočila ki so bile navedene v zunanji oceni iz marca 2009. In eh, ta skupina je zlasti povdarila potrebo spoznavitvi zunanjega sekretarjata, ki bi ga financirali s programom skupnosti kljub temu, da so nekatere države članice bile za to, da se mreža razpusti ali opusti, so druge države članice bile za to, da se jo prenovi oziroma reformira. Švedsko predsedstvo je ta predlog uvrstilo med prednostne naloge, ki naj bi jih sprejela v poletju eh, njegovega predsedevanja. Moram reči, da sem zelo razočarana, ko vidim, da predstavnikov sveta ni, kajti ravno švedsko predsedstvo je podalo te predloge. Kakšne so bile predloge? Predlogi so bili, da bi imeli eh, poseben sekretarjat, ki bi vključeval tudi kontaktne točke in da bi tukaj bil tudi izvršni odbor. Ta izvršni odbor pa naj bi um, imel predstavnike na nacionalni ravni In moram reči, da tukaj vlada precejšnja eh, zmeda, kaj so kontaktne točke in kaj so nacionalni predstavniki. In enostavno so eh, črteni vsi predstavniki akademskega sveta, eh, civilne družbe oziroma strokovnjaki. Torej, na ta način eh, se, se popolnoma pretrgani odnosi med eh, eh, samo mrežo in drugimi organi oziroma agencijami ki se ukvarjajo z tem področjem in ravno tako se črta sodelovanje z Evropskim parlamentom, pa tudi ne zahteva se več znanja tujih jezikov, kar je bilo prej prisotno. Eh, moram reči, da sem zelo razočarana, ker pač ta mreža ne bo dosegla zastavljenega cilja, to pa je preprečevanje kriminala v Evropski uniji. Eh, svet eh, države članice eh, niso sodelovale in mislim, da tukaj je dejansko prihajalo do sabotaže mreže. Tukaj se ne moramo omejiti le na izmenjave dobrih praks, eh, čeprav gre za kakšno obliko turizma eh, v okviru tega sodelovanja. Mnogokrat te strokovnjaki sploh niso mogli med sabo sodelovati, ker ni bilo nobenega prevajanja. V glavnem je na ta način dosežena popolna nes ustreznost in neučinkovitost te mreže. Dejansko moramo njene pristojnosti okrepiti tudi tako, da vključimo v to boj proti uh, krim, organiziranemu kriminalu. Um, od sveta pričakujem ambiciozni predlog, ki ga do sedaj še nismo videli. A következőben a bizottság nevében felkérem Jacques Barrot urat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 gre tukaj za razpravo o postopkih, pa tudi o vsebinah. Kar se tiče postopkovnega vprašanja, razumem stališče parlamenta. Lizbonska pogodba bo kmalo stopila v veljavo in uh, zelo dobro razumem, da se parlament tako odziva na to, da, svet, v, da svet sedaj v tem času sprejema tako pomembne odločitve. Uh, Komisija to obžaluje. Rad pa bi nekatere zadeve osvetljil. Rad bi osvetljil te tri dosjeje. Europol, kakor veste, bo imel nov zakonodajni okvir. Od 1. januarja 2010 bo to agencija. Ne bo samo medvladna konvencija. Ta odločitev sveta, uh, sveta je bila sprejeta po dolgem procesu razprav in uh, pripravljamo se na izvajanje tega sklepa. Razumem pomisleke parlamenta in uh, strinjam se s stališčem parlamenta, da bi prihodni institucionalni okvir moral biti kmalo vzpostavljen. Saj bo omogočal večji demokratični nadzor nad eh, evropskim policijskim sodelovanjem. Moramo se naučiti lekcij iz eh, obstoječih zakonodajnih okvirov, tako da bomo imeli dobre teme, temelje za razvijanje nove zakonodaje. In jasno je, bolj kot bomo vključili parlament v določbe o Europolu, bolje bo. Zlasti, ko gre za nadzor Europola strani nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta temu moramo posvetiti veliko pozornosti. Vseeno pa obžalujem odločitev parlamenta, da zavrne, da zavrne predloge sveta, ki so, izvedbena, um, uh, ki so izvedbena pravila, ki so nekaj brez česar Europol ne more delovati. To je potrebno povedati. Če govorimo naprimer o forenzičnih laboratorijih razumem, da želi Evropski parlament različno zakonodajno, drugačno zakonodajno podlago o akreditaciji dejavnosti forenzičnih laboratorijev. Komisija se zauzema za sistem akreditacij, saj eh, to spodbuja kvaliteto dela v teh laboratorijih. Zlasti, če govorimo o občutljivih uh, tehnologijah, kako naprimer zbiranje digitalnih prstnih otisov in pa eh, zbiranje vzorcev DNA-ja. Bolje bodo, eh, oziroma več kot teh eh, laboratorijev bo akreditiranih, bolj bodo ljudje zaupali v njih. Razumem vprašanje pravne podlage. Komisija, kakor parlament, meni, da okvirni sklep če omenja storitve v okviru 150. člena pogodbe, bi morala imeti za pravno podlago ravno ta člen. V komisiji smo sprejeli izjavo, ki je zapisana uh, v sklepih sveta z dne 23. oktobra, ko je zasedal svet PNZ. Tam so zapisani ukrepi, ki se nam zdijo primerni za prihodnje delovanje. Kar se tiče določil finančne uredbe, pa smo v finančnem smislu pripravljeni podpreti aktivnosti držav članic, ki so potrebna za to, da bi akreditirali forenzične laboratorije. komisija bo tudi ocenila izvajanje inštrumenta do 1. julija. Uh, eh, 2010. Razumem stališče v povezavi z akreditacijami, vendar pa te akreditacije bi nas pripeljale na pravo pot. Potem, kar se tiče Evropske mreže za preprečevanje kriminala. Seveda smo mnenja, da moramo preprečevati kriminal. In uh, kurativa tukaj ni dovolj. Če želimo ustaviti čezmejni, lokalni, regionalni kriminal in tako naprej, moramo delovati uh, um, moramo kriminal preprečevati. In uh, nedavno smo podali predloge o trgovini z belim blagom in o otroški pornografiji in uh, pri teh predlogih smo velik podarek dali preprečevanju. Gosta Alfano, pravilno ste izpostavili šip, šipkosti te mreže. Nedavna ocena je pokazala, da je potrebno sodelovanje na evropski ravni, ko gre za boj proti čezmejnemu kriminalu, javne oblasti, nevladne organizacije in pa uh, zasebni sektor želijo večdisciplinarni pristop, ki bi bil usmerjen v izmenjavo izkušenj in izmenjavo metodologije. Evropska mreža za preprečevanje kriminala je naletela na kar nekaj organizacijskih, političnih uh, in, uh, in drugih ovir. Komisija je povečala sredstva za namen delovanja sekretarjata te mreže. Jasno pa je tudi to, da smo podarili pomen policijskega eh, eh, sodelovanja tudi v okviru štokholmskega programa in eh, želimo si skupnostnega upravljanja policijskih dejanj v skladu z Lizbonsko pogodbo. Govorili ste tudi o delovnih mestih, ki bi jih lahko takšna mreža ustvarila. In podali ste nekaj zanimivih primerov. Eh, primerov nalog, ki bi jih lahko izvajala ta mreža? Lahko bi spostavili tudi nekaj skupnih projektov in eh, na ta način bi združili socialne, izobraževalne in akademske institucije. politika preprečevanja je tukaj še v eh, povojih in veliko je še potrebno storiti. Moramo okrepiti vlogo Evropskega parlamenta in civilne družbe. To je nepogrešljivo se bo policijsko sodelovanje od sedaj naprej spadalo pod, eh, oziroma bo spadalo v postopek soodločevanja. Zato verjamemo v kar se da tesno sodelovanje v skladu z novo pravno podlago. To je v interesu državljanov Evropske unije, eh, ki se jih je določila glede varnosti v Evropski uniji eh, neposredno tičejo. Za težkim srcem uh, poslušam razpravo, ki se bolj osredotoča na sam postopek kot na kaj drugega. Vendar pa sem prepričana, da bomo potem, eh, sem prepričan, da bomo potem, ko bo stopila v veljavo Lizbonska pogodba in ko bomo začeli izvajati štokholmski program, dosegli več skupaj in da bo Evropski parlament eh, v novi strategiji za preprečevanje kriminala dobil mesto, ki mu pripada. Hvala lepa. Sedaj pa zastopniki političnih skupin. Najprej gospod Van de Kamen. Um. Ik dank de vicepresident van de commissie voor de gegeven. Hvala podpredsedniku odbora za odgovor. Zahvaljujem se podpredsedniku komisije za odgovore, ki jih je podal. Sodelovanje na področju pravosodja je zelo pomembno. Če govorimo o Evropski uniji državljanov, potem govorimo tudi o sodelovanju na področju pravosodja. Boj proti kriminalu je tukaj glavna prioriteta. Še zlasti zato, ker uh, um, je kriminal vedno bolj čezmejne narave. Kriminal znotraj meja neke države je že skoraj eh, v manjšini, v glavnem gre za čezmejna kazniva dejanja. Evropska ljudska stranka se zato zauzema za močno vlogo Europola, tudi močno vlogo Eurodaka in v povezavi z tem za vlogo forenzičnih laboratorijev. Pomemben element, ko gre za boj proti organiziranem kriminalu, je demokratični nadzor nad tistimi, ki se borijo proti kriminalu. V povezavi s tem bi želel opozoriti na naslednje. Rad bi opozoril na um, situacijo žrtev. Ko govorimo o preprečevanju kriminala, gre pogosto za pravico obtoženih. Uh, Seveda so njihove pravice v sodnem procesu pomembne, ampak želim si, da bi se bolj osredotočili na situacijo žrtev. Temeljne svoboščine niso absolutne, vedno so upete v nek okvir. Nizozemska ustava pravi, da je odgovornost vsakega posameznika Eh, nekaj, kar je še nad pravom. In eh, razumevanje imam za to, da parlament želi, da se s temi doseji počaka. Počakati moramo na 1. december, na to morajo biti podani novi predlogi in šele na to bo parlament vključen tako, kot je to potrebno. Hvala lepa. Sedaj pa Haregija Tondo. Nemaš un problema. Porque todo... Hvala lepa imamo problem, kajti celoten parlament zahteva od komisije, da ponovno preuči zakonodajni zveženo v zvezi s temi zadevami. Gospod Baro, zelo ste prijazni, kakor pa navadi. Povedali pa ste, da je do tega še daleč. Ampak soočamo se s problemom. 1. januarja ne bomo imeli pripravljenega nič. Zato mislim, da bi gospod Baro komisarju, ki vas bo nadomestil, morali povedati naslednje. Vem, da ne boste na to mogli odgovoriti, ampak ko bomo imeli predstavitve komisarjev, moramo biti v stanju vprašati, ali bo prihodni komisar še delal na tem svežnju. Ne, prizadevamo si na vse pretege, da bi imeli tukaj glavno vlogo. Ne, parlament mora tukaj ukrepati, ima novo zakonodajno vlogo oziroma jo bo imel čez nekaj dni od 1. decembra naprej, ampak ne gre tukaj toliko za pregled strani parlamenta, ampak za to, da želimo sodelovati na novih predlogih. Všeč mi je velika večina teh predlaganih odločitev, vendar obstajajo vrzeli, pomankljivosti obstaja pravna negotovost. Te predloge je treba pregledati, ponovno preučiti in Europol trenutno deluje na podlagi te zakonodaje. Želim pa, da bi Europol naredil napredek, da bi Europol dosegel napredek tudi na drugih področjih. Zato moramo v tej hiši imeti dovoljenje, da povemo, kaj si mislimo o tem. Imamo novo ulogo v zakonodajnem postopku in jo moramo tudi opravljati, ko pride nov komisar oziroma komisarka, ga moramo prositi, da se zaveže k delu na tem svežnju, zato da bo parlament lahko upravljal svoje delo. Hvala. Hvala lepa. In sedaj v imenu skupine Alde, eh, gospod Kilsbek. Hvala lepa. Gospod komisar, hitra bom. Najprej bom govorila o vsebini, potem pa o postopku želim spregovoriti o nečem, o čem so spregovorile že druge politične skupine. Območje svobode, pravice in poštenosti je nekaj, kar si želimo vsi. Je tudi primer evropskega demokratičnega modela, ki ga vsi gradimo. Europol je potencijalno uporabno orodje, vendar menimo, da je združevanje sredstev, tehničnih sredstev in človeških virov za boj proti organiziranemu kriminalu in trgovanju z ljudmi, nekaj, kar bi morali organizirati s čim več varovali, še posebej, kar zadeva pravno varnost. Kaj ti? Tukaj govorimo o srčiki naših pristojnosti, o zakonodaji in o pravicah državljanov, kar zadeva postopkovno, postopkovni vidik. V imenu skupine liberalcev in demokratov želim komisijo pomiriti, da delo, ki ga je komisija opravila, ni bilo za manj, ampak državljani bi bili začudeni, če bi tako dolgo čakali na Lizbonsko pogodbo in potem mi ne bi bili pripravljeni počakati samo nekaj ur in ravnati v vlogi so zakonodajalca. To nam je zelo ljuba pristojnost in sedaj je nujno potrebno, da počakamo nekaj tednov, zato da bomo na koncu imeli besedilo, ki spoštuje naše postopke, kakor Sophie Intfeld. Obžalujem odsotnost sveta in v imenu našega odbora si želim videti nov zakonodajni predlog. Hvala lepa, sedaj pa poslanec Romeva Irveda, eno minuto. Hvala lepa. kot koordinator zelenih sem želel spregovoriti, da bi pri tem ustrajali. Evropski parlament mora sodelovati pri tem, s tem se vsi strinjamo. Ampak mislim, da moramo preučiti, kako se bodo stvari razvile, ampak problem bi bil, če ne bi mogli sodelovati na tak način, kakor bi zakonito lahko. Želim spregovoriti še o nečem drugem in sicer o forenzičnih laboratorijih. Tej temi sem pozorno sledil v zadnjem času in govorimo o nujnosti usklajevanja na tem področju. To je treba izvajati na decentraliziran način v nekaterih državah članicah. Nimamo samo enega centra za forenzične študije, ampak več takšnih središč in tukaj je treba upoštevati pravne in policijske sisteme, ki jih imamo naprimer v Španiji. Če bomo imeli koordinacijo, ne bo šlo za usklajevanje oziroma koordinacijo samo med državami članicami, ampak moramo tukaj vključiti tudi druge vidike. Hvala. Hvala lepa. In sedaj uh, Marie-Christine Veržja. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, ponovila bom to, kar so nekateri kolegi že povedali. Evropski parlament naj bi to preučil v okviru nujnega postopka, preden začne veljati Lizbonska pogodba. Dobili smo prošnje, da govorimo o štirih besedilih, o zaščiti podatkov. Ampak v parlamentu smo soglasni pri obsojanju načina, kako so nam bila ta besedila predložena. V teh besedilih ni nobenega dvoma, da bi v okviru Lizbonske pogodbe to čez nekaj tednov spadalo v postopek soodločanja. Zato smo kot evropske državljani upravičeni do varnosti in boj proti terorizmu je prednostna naloga. Vse je treba storiti za to, da naši državljani ne bodo živeli v strahu pred terorističnimi napadi. Zato je nujno potrebno, da storimo vse, kar je mogoče, da ukrepimo policijsko sodelovanje. Ampak tega ne bi smeli izvajati pod zastarelimi pogoji in na način, ki škodi pravicam, naprimer pravici do svobodnega gibanja, pravici do izražanja. če se borimo proti kriminalu, mislim, da ne bi smeli uvajati vedno več represijskih ukrepov v imenu demokracije. Moramo ščititi temeljne pravice in strogi varnostni ukrepe bi morali biti uvedeni šele, ko je to nujno potrebno, kajti potrebujemo jasen pravni okvir za policijsko sodelovanje in zagotoviti moramo zaupno obravnavo podatkov ki se prenašajo in zagotoviti moramo tudi proporcionalnost, kar zadeva obravnavo podatkov, kajti zadeti moramo pravo ravnotežje med varnostjo in svobodo in želim, da svet umakne ta predlog in škoda, da ni sveta tukaj. Hvala. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo poslancu Gerardu Bettonu. Hvala lepa. Ta poročila zagotavljajo pravila, da Europol zbira in izmenjuje informacije med državami članicami in državami tretjih držav. In to so osebne podatke o državljanih EU. Tukaj govorijo o razkrivanju takšnih informacij in pri tem ne bi škodili ali prejudicirali interesem Europola. Nič ne gre tukaj za zaščito nedolžnega državljana najbolj osebni podatki se lahko zbirajo vključno z spolno usmerjenostjo in podatki o bančnih računih. Ti podatki se lahko izmenjajo celo s tretjimi državami, celo tretjimi državami, kot so Albanija, Peru in Ruska federacija, ki so tako blesteče na demokratičnem področju. To ni potrebno z nobenega objektivnega vidika. Subjektivni vidik pa je, da je nujno treba imeti še en atribut politične države, torej lastno politično oziroma policijsko silo. Koliko jih ve, da so policisti imuni pred prega, pregonom, ne glede na to, kaj rečejo ali storijo v teku svojih preiskav. Tistih, ki ste prišli iz komunističnih držav, za vas morda to ni nič novega, ampak za druge je to koncept, ki je tuj britanski zakonodaji, ko EU ustvarja svoj pravni sistem z instrumenti, kot je evropski nalog za prijetje in sodni proces v odsotnosti. Tukaj v Britaniji vidimo, kako nam jemljajo zelo drage nam svoboščine. Vsak poročevalec je rekel vsaj to, da je treba ta predlog zavrniti, dokler ne začne veljati Lizbonska pogodba. Če bi Evropska unija imela kakršno koli dostojnost, bi imeli referendum o Lizbonski pogodbi in nič od tega ne bi nikoli začelo veljati. Kaj se nam in sedaj zadnji v imenu političnih eh, skupin eno minuto in pol poslanec mölzer hvala lepa eh, če so bile zaradi policijskega sodelovanja prekinjene kolone priseljencev potem je to za pozdraviti vendar pa je bilo tudi nekaj kritičnega. In eh, tudi, če bomo lahko aktivni, ko gre za mednarodni terorizem ali kriminal in načeloma gre tudi za dobro stvar, če gre za sodelovanje različnih oblasti za namen preprečevanja kriminala. Vprašanje zaščite podatkov pa pri načrtovanem neomenem dostopu vseh oblasti ni pravilno urejen. Um, od plobljaščenca za zaščito podatkov ne dobimo niti jasne informacije o tem, eh, katere podatke naj bi skozi eh, sploh obvarovali. Tudi nacionalne baze podatkov hitro naletijo na svoje mejitve in v bistvu eh, ne morejo služiti svojim namenom. In tudi na evropski ravni to ne bo kaj dosti boljše. V imenu boja proti kriminalu so bile kršene pravice državljanov in uh, okleščene in če želi svet uh, sedaj eh, tik pred uh, obveljavo Lizbonske pogodbe parlamentu od, odreči pravice glede so odločanja. Bodo to naredili zato, ker vedo, da obstaja veliki pomisleki glede začite podatkov in da tudi postopek SWIFT ni uz, um, ustrezno urejen. Um, zakaj bi Europol lahko obravnaval podatke in jih skozi zadnja vrata izmenjaval tudi naprimer za ZDA. E, temu ne sme biti tako. E, hvala lepa, gospod Mülcer. In sedaj v lastnem imenu dve minute, gospod Bozetel. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot e, prvo bi rad eh, čestital Evropski komisiji in tudi komisarju, ki je odgovoren na tem področju za vse, kar je naredil. Eh, gre za odgovornost za en pomemben dosje. Ehm, oba komisarja, ki bosta eh, ga nasledila, upam, da se bosta lahko naslonila uh, na to, kar je sam naredil in na njegovo politično usmeritev. Razen tega pa bi se vam rad zahvalil, da ste mi dali besedo in naj dodam, da sem sam eh, odgovoren za Europol v svoji državi in njegove odnose. Eh, z drugimi državami iz šengenskega področja. V, tej, eh, v tem uradu eh, je zaposlenih kar nekaj eh, policistov in sodelujejo z drugimi policisti iz drugih držav članic. Zahvalil bi se jim za delo, ki ga opravljajo in res moram reči, da gre za organizacijo, ki je zelo pomembna. Europol je bistvenega pomena. Popolno popolnoma razumem, da eh, je pomembno bojevati se proti eh, kaznevim dejanjem, proti kriminalu, še zlasti v času, ko živimo v obdobju prostega pretoka ljudi. Zakaj bomo glasovali proti tem predlogom? Ne zaradi tega, ker imamo karkoli proti Evropolu, ampak zaradi tega, ker želimo imeti besedo kot Evropski parlament v tej agenciji, tako da jo lahko okrepimo in da lahko dejansko opravlja svoje delo v boju proti kriminalu. Najlepše hvala. In sedaj eno minuto in pol Rozarjo Kročeta. Eh, spoštovani eh, poslance in poslan, poslanke in poslanci, eh, kar se tiče zahteve, da bi sprejeli sklep eh, o izmenjavi osebnih podatkov in tajnih informacij v okviru Europola, moram reči, da moramo ugotoviti, da je situacija absurdna. Urejamo izmenjavo informacij med Europolom in tretjimi državami. Pri tem pa Evropski parlament še sploh eh, ni sprejel seznama teh tretjih držav in organizacij. Eh, če gre za osebne podatke in tajne informacije, vnaprej naj oblikujemo neko podatkovno bazo, ki bi bila celo na voljo nekim tretjim osebam, ki jih parlament sploh še ni opredelil. Eh, svet in eh, komisija pravita v 15. členu, da v primeru prave nuje in predpostavljenega kaznivega dejanja, se lahko uh, eh, dajo informacije o uh, najrazličnejših osebnih podatkih, pri tem pa ni treba natančno opredeliti, kaj je to prava nuja ali absolutna nujnost. V Zelo, zelo bi zanimivo slišati od uh, komisije in sveta, uh, kaj s tem misli in kaj misli z pojmom rase, kajti, kolikor vemo, uh, imamo predvsem samo človeško raso. V, mislim, da je predlog eh, sveta v sedanjem um, o okviru nič drugega kot nekaj, kar je popolnoma nesprejemljivo. Erzben, Najlepše hvala. In sedaj uh, poslanec Alvaro, eno minuto. Hvala lepa. Uh, Priključujem se čestitkam uh, gospoda uh, eh, Buzotila, pohvalil bi komisarja Baroja, prav gotovo ni prevzel lahkega dosjeja, uh, eh, pogosto je bil izpostavljen pritiskom, ampak uh, verjemite mi, v ALDE bi vam, bili nujn, uh, bi vam bili pripravljeni nuditi potrebno podporo, ki bi jo potrebovali. Veliko je bilo povedanega o Europolu in ne, ne bom se ponavljal. Um, Nezaslišano je, da malo pred eh, obveljavo Lizbonske pogodbe sedaj sprejemamo eh, takšne zakonodajne akte, ki se bodo tikali parlamenta in zato je jasno, da parlament to zavrača. In upam, da bo tudi svet, predob... oziroma da bo tudi svet eh, dosegli dosegla ta naša sporočila. Kar se tiče forenzičnih laboratorijev, njihovih standardih, moramo najprej razmišljati o tem, ali ne bi začeli morda pri podrobnostih, eh, torej ali eh, kako zbirati podatkov in eh, kje so obravnavani, kako so prenašani. Eh, saj, če teh podatkov ne obravnavamo strezno, potem lahko prizadetim bolj škodimo kot kaj drugega. Hvala lepa, sedaj minuto in pol, Ernst Strasser. Uh, eh, Popredsednik Baro, hvala lepa za jasno držo za razumevanje jasne drže Evropskega parlamenta, ko gre za postopkovno vprašanje. Ne zavračamo predlogo komisije in sveta, ampak želimo soodločati in sooblikovati. To je odločilnega pomena za naše glasovanje. Jasno je, da je, Evropski, da je Europol eden izmed zgodb o uspehu Evropske unije, zlasti ko gre za boja proti drogam, ko gre za boj proti trgovini z ljudmi, ko gre za boja proti terorizem poneverbe denarja in tako naprej, je Europol pravo mesto izmenjavo informacij in eh, pravilno mesto za materializacijo sodelovanja posameznih policijskih sil. Zato je nujno, da naprej razvijamo Europol in za pozdraviti je, da ustvarjamo nov temelj, novo podlago za agencijo. Potrebujemo zmenjavo podatkov, potrebujemo povezave znotraj Evropske unije, potrebujemo sodelovanje, policijsko sodelovanje. To potrebujemo zato, če želimo voditi uspešen boj proti kriminalu in terorizmu. Potrebujemo pa to tudi zato in uh, to mora biti bolj jasno povedano za jamčenje svoboščin in pravic državljanov Evropske unije. Tukaj obstajajo jasne evropske vrednote, ki so tudi zapisane v resoluciji o SWIFT-u. Septembra smo to resolucijo za veliko večino podprli tukaj v Evropskem parlamentu in to, kar moramo zahtevati od sveta in komisije, je, da se te smernice spoštuje v, eh, tudi v pogajanjih z Ameriko. To potrebujemo, če želimo varovati državljane Evropske unije. Hvala. Najlepše hvala poslancu Štraser in sedaj poslanka Kinga Genz eno minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi mene veseli, da smo se odločili za to osnovno reformo v delovanju Europola. Eh, obžalujem, da med nami ni predstavnikov sveta. In Opomnila bi vas tudi na to, da pred, smo, pred desetimi leti smo se odločili, da potrebujemo tako mrežo, eh, mrežo, ki do sedaj ni izkoristila vseh priložnosti, ki so se ponujale. Postavila se je potreba po posodobitvi, ko gre za sodelovanje z eh, drugimi organizacijami, ki se borijo proti kriminalu ali ki se vzemajo za njegovo preprečevanje. Zato je zelo pomembno, da mrežo posodobimo. Parlament pa je proti pobudi za radi Lizbonske pogodbe, kajti nimamo uh, zahtevane legitimitete. Cecilio. Najlepše hvala in uh, sedaj Cecilija Wikstrom eno minuto. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Danes je glavna napaka oziroma pomankljivost Evrope v tem, da ne moremo preprečiti trgovanja z ljudmi, ki preteka pod, na, pred našimi očmi. Otroke in ženske prodajo kot blago po vseh državah članicah. Po informacijah Europola je pol milijona žensk bilo preprodanih v letu 2009. O tem moramo odkrito govoriti, najti moramo strategije, kako naj se proti temu borimo. Obstajajo eh, različne inštitucije v Evropski uniji, ki se borijo proti organiziranemu kriminalu, vendar tukaj obstaja veliko pomankljivosti. Sodelovanje med Evropskim parlamentom, komisijo in svetom ter državami članicami je treba izboljšati, zato da bomo enkrat za vselej se lahko konkretno spopadli z resnim kriminalom, z mafijo, z organiziranim kriminalom, pa tudi z trgovanjem z ljudmi. V le nekaj dneh bo začela veljati Lizbonska pogodba. In mogoče bomo takrat lahko nekoliko lažje zadihali, kajti končno bomo imeli upanje za poglobljeno sodelovanje in da bomo lahko zagotovili večjo varnost za naše državljane. Europol uh, mora bolje sodelovati z Eurojustom. To sodelovanje se bo verjetno izpostavilo na boljši ravni, zato da se bomo bolje. Uh, soočali z kriminalom v Evropski uniji, kjer je vedno več prisotna mafija. Upam, da v letu 2009 lahko rečemo, da je trgovina z ljudmi nekaj eh, nespremljivega. Hvala. Naslednja govornica. Najlepša hvala. Kolegice in kolegi, spoštovani gospod predsedujoči, mislim, da ni dovolj, da govorimo samo o formalnih zadevah, ampak tudi o političnih in vsebinskih zadevah. Seveda, forenzični laboratoriji so bistvenega pomena, če ne bi policija in pravosodje usredno delovala, ampak kar nekaj vidikov je, eh, ki jih ne moremo samo na hitro odpraviti. Ampak eh, bistvenega zadeva je nekaj povsem drugega. Namreč, kaj je s političnimi deležniki znotraj Lizbonske pogodbe? Kaj želijo narediti, kar zadeva Evropski parlament? Ali nas želijo upeti v ta proces, v postopek soodločanja. Naj omenim tri zadeve. V Lizbonskem delu govorimo o tem, da je visoki predstavnik zelo pomemben glas za Evropo. Zato ne smemo dovoliti, da so se države članice odločale po popolnoma drugačnih merilih. Gre za to, da potrebujemo ustrezen strateški okvir. Gre za to, da, treba, da je treba upoštevati Evropski parlament eh, in to mislim, da moramo postaviti pod pregled. Ni pa dovolj, da samo na hitro odpravimo te zadeve in podpišemo sporazum ZDA. Isto se dogaja s tematiko, ki jo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 Gre za Lizbonsko pogodbo, gre za to, da imamo zelo jasna pravila za prihodnost, gre za to, da imamo kot Evropski parlament možnost soodločanja, ampak vi nas želite postaviti na stranski ter. Zakaj? Se sprašujem, zakaj se ta nova pravila ne upoštevajo. Tako svet kot komisija statista, ki boste tako zapravila možnost, da boste državljanom Evrope pokazala jasno pot. To je signal, ki pravi, da potrebujemo ustrezno izvajanje Lizbonske pogodbe, da potrebujemo demokratično Evropo državljanov. Mi kot Evropski parlament imamo samo eno možnost, zato moramo vse te predloge zavrniti. Širša javnost želi razpravo o teh vprašanjih, eh, želimo pravzaprav imeti razpravo, ker je to v interesu naših državljanov in državljank. To želimo izkoristiti sedaj, ne pa v bližnji prihodnosti, ampak sedaj moramo zagrebiti to priložnost. Eh, Hvala lepa. Luči de magistris. Ta razprava nocoj je zelo zanimiva in je zlasti pomembna v povezavi z Evropsko mrežo za boj proti kriminalu. Vloga Evropskega parlamenta v procesu soodločanja mora biti vedno večja. Moramo neprestano delati na dveh frontah, kajti organizirani kriminal in mafija se neprestano kredita. John Falcon je bil ubit, ubila ga je mafija in mafija je povedala, da ima začetek in konca. In Eh, druga stvar je organizirani kriminal. Organizirani kriminal in boj proti njemu je eh, trenutno v boljši situaciji. Prav gotovo se je treba še boriti proti hudemu kriminalu, ki pa je bolj prisoten v nekaterih državah kot v drugih. Moramo razumeti, da delovanje mafije vpliva na vso Evropo. Mafija lahko penetrira tudi v naše institucije in tesne povezave obstajajo med mafijo in korupcijo, kot smo to videli v nedavnih poročilih in kot smo tudi videli eh, na sodiščih Evropske unije. Hvala lepa. Naslednja govornica, eh, gospod Debora Serakjami. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kot poročevalka v SNC o vprašanjih Evropola lahko le ponovim to, kar so povedali prejšnji govorniki. Zahvaljujoč svojemu delovanju je Evropol olajšal preiskave v državah članicah in lahko tako postane zelo pomemben instrument v boju proti organiziranemu kriminalu. Po drugi strani pa moramo podariti dejstvo in ustrajati na tem, da se spoštuje pristojnosti tega parlamenta. In 30. novembra bodo sprejete določene odločitve, ne da bi lahko parlament eh, izvajal svoja pooblastila so odločanja, kajte šele naslednji dan bo začela veljati Lizbonska pogodba. Ta parlament bi po našem mnenju moral imeti širša pooblastila, zlasti ko gre za tako pomembna vprašanja, kot je območje svobode, varnosti in pravice. Ravno tako mora Evropski parlament imeti vedno moč, večjo možnost nadzora nad dejavnostmi Evropola. Obdelava podatkov mora spoštovati pravice Evropskih državljanov. Hvala lepa. Monikova Flašikova Benova je naslednja govornica najlepša hvala. Spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Lahko povem, da je policijsko sodelovanje in boj proti organiziranemu kriminalu vse bolj pomemben, kar je vse več hudih kaznivih dejanj. Gre za to, da moramo pravzaprav krepiti sodelovanje med državami članicami Evropske unije. Tako se bomo bolje in učinkoviteje borili proti kriminalnim združbam. Ampak sodelovanje samo po sebi ne zadostuje. Potrebujemo skupni pravni okvir. Tega moramo spostaviti. Gre za to, da so te norme za eh, sodno-medicinske laboratorije in tudi merila delovanja tista, ki jih moramo opredeliti na ravni Evropske unije, če naj bi bili učinkoviti. To je jasno. Eh, gre za to, da moramo analizirati eh, te norme, da se lahko uporabijo znanstveni dokazi. Gre za to, da moramo določene ovire na poti sodelovanja še odpraviti. Zato po našem mnenju pobuda sveta je nujna in nujno jo moramo uskladiti. Potrebujemo pravno zavezojoč instrument, tega moramo moramo sprejeti in moramo imeti ta pravila za delovanje forenzičnih laboratorijev. Ker pa zadeva laboratorije, bi želela povedati več, ampak eh, ni dovolj, da govorimo samo o tem, da moramo kot Evropski parlament imeti ambicije, ampak določene pristojnosti moramo imeti vsega, obžalovanja pa je vredno, da ni tukaj predstavnika sveta, da bi nam prisluhnil. Catch the Eye. Hvala lepa, gospa. Sedaj smo prišli do dela Catch the Eye. Prvi go, uh, govornik za Sadour. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, kot pravnik in bivši policist bi želel podariti, kako zelo pomemben je ukvirni sklep sveta, katerega namen je zagotoviti, da bodo vsi eh, forenzični laboratoriji, ki se ukvarjajo z genetskimi podatki, v skladu z eh, standardom 17.025. To bo tudi eh, povečalo zanesljivost celotnega procesa, ravno tako bo to povečalo tudi zaupanje v pravni sistem. Hvala lepa. Hvala. Naslednji govornik. Gospod Zenska. Za zabranje gost. Dovolite mi, da se vam zahvalim za to, ker ste mi dali besedo. Naša situacija je naslednja. Sedaj se vračamo k temu vprašanju po pol leta, kolikor vem. Potem se bomo pa ponovno čez pol leta srečali z istim problemom, kajte na eni strani želimo okrepiti policijsko delovanje in Europol, tako da bo leta učinkovit, po drugi strani pa moramo vedeti, da se to področje dotika tudi vprašanja človekovih pravic in s tem je povezano vprašanje občutljivih podatkov ker se še vedno soočamo z enakimi izzivi in z enakim načinom dela, naj vas opozorim na člen 15 eh, sklepa sveta v zvezi z izvršnimi ukrepi, kar zadeva odnose med Evropolom in partnerji. Eh, ta odstavek vključuje tudi občutljive podatke. Izmenjava podatkov mora biti omogoča takrat, kot je to potrebno, piše. Kdo bo pa odločal, če je izmenjava podatkov potrebna ali ne? Hvala lepa. Hvala tudi vam. Nihče drug si ni želel besede pod eh, točko Catch the Eye, zato dajem besedo gospodu Žaku Baroju, podpredsedniku komisije. Izvolite. Ah, Eh, moja naloga ni lahka, glede na to, da predstavnika sveta ni tukaj, gospod predsednik. Ampak vseeno mi dovolite, da navedem nekaj razlogov za to, da je. Naša komisija sprejela omenjeno besedilo, kar zadeva Europol. Preoblikovanje Evropola v agencijo se sedaj ne da več ustaviti. Obstajajo tudi drugi teksti. In eh, eh, parlament bo seveda postal so zakonodajalec, ampak sedaj je težko ustaviti postopek, ki teče. Načelo Evropola je trenutno eh, Britanec, ki je zelo kakovosten človek. In seveda bi bilo škoda, da bi na določen način prekinili delo Evropola. Kar pa zadela ostali dve besedili. Akreditacija laboratorijev je, je pomembna in zato je eh, pomembno tudi poročilo, ki smo ga slišali. Pomembno je to, da države članice sprejmejo predlog, da se laboratoriji akreditirajo. To nam bo omogočilo zanesljive podatke. In to je pozitivni učinek, to je napredek. Kar pa zadeva mrežo? In tu so pripombe parlamenta najbolj upravičene. V prihodnosti bo potrebno narediti več, eh, okrepiti mrežo in ji zaupati druge naloge. Razumem in gospodo Busitolo in gospodo Štraslo se zahvaljujem za to, ker sta tudi ona dva razumela situacijo. Tukaj je bil tudi eh, predsednik odbora Libe, ampak tudi jaz sem zato, da Evropski parlament pri tem sodeluje, tesno sodeluje, kajti to, kar sem dosegel v teh letih, sem dosegel zahvaljujoč podpori parlamenta in zato veste, da si res želim, da bi parlament bil vključen v to delo. In v tej zvezi želim povedati, da Evropska komisija meni, da potrebujemo podrobno analizo vsakega primera posebej, zato da bomo lahko vedeli, ali moramo spremeniti aki iz tretjega stebra. In vesel, veselim se za uh, področje PNZ-ja, zato da se je izvedlo nekaj sprememb. In vesel sem, da ste pripravljeni podpreti sodelovanje na policijskem področju, pri tem pa je treba zagotoviti človekove pravice, to je povsem jasno. In Evropski parlament bo veliko doprinesel k tem tekstom, ki bodo sprejeti v prihodnje in ki bodo okrepili mm policijsko sodelovanje, spoštojoč, ko sem rekel, vrednote in državljanske pravice. Tu je pa pomembna tudi tradicija in zato vas razumem. Razumem, da si želite, da bi že sedaj bili vključene v pripravo teh besedil, ampak komisija meni, da bomo z natančno analizo, natančno prevetrili besedila iz tretjega stebra. In če bi ugotovili, da so obstoječi instrumenti zastareli, da jih je treba modernizirati, če bomo to ugotovili, bomo lahko oblikovali nove predloge. Moji nasledniki bodo naredili predloge in ti predlogi bodo Evropskemu parlamentu omogočili, da ta besedila izboljša, kajti Evropski parlament bo potem de facto tudi, eh, tudi so zakonodajalec. In na koncu svojega mandata sem z zanimanjem in pozornostjo poslušal vse pripombe Evropskega parlamenta. Vemo, da je nekaj zakonodajnih aktov, ki so bistveni za pravosodno in policijsko sodelovanje in da bo treba te tekste ponovno preučiti in omogočiti, da bo tudi pri njih Evropski parlament izvajal svojo vlogo so zakonodajalca. Poskušal sem razložiti razloge zato, eh, da Europol eh, postane agencija s 1. januarjem. Želimo, da se delo nadaljuje, seveda pa eh, tudi upoštevamo podporo držav članic v zvezi z akreditacijo laboratorijo, ravno tako smo zabeležili vse prepombe v zvezi z mrežo. Razumem stališče Evropskega parlamenta. In v naslednjih tednih bom po svojih najboljših močeh branil to veliko območje svobode in varnosti, ki ga bodo odslej države članice morale graditi s pomočjo parlamenta. Najlepša hvala. Na slednjih minutah bom dal besedo poročevalcema. Gospod James Nicholson, dve minuti. Najlepša hvala. Mislim, da smo imeli zelo dobro razpravo danes večer in zahvaljujem se eh, ljudem, ki ste ostali tukaj, ampak eh, predsedstvo ni bilo zastopamo in eh, to je škoda. Se Sofi Intverce v celoti strinjam, seveda želimo uh, močan Evropol, dolgoročno gledamo in želimo tudi boljše sodelovanje z Evropolom. Moramo upoštevati tudi probleme, s katerimi se soočamo na mejah, tu je trgovina z drogami, z ljudmi. In eh, govornik EPP-ja je omenil nekaj, kar mi je eh, zelo eh, pomembno. Govorimo o žrtvi v povezavi s storilcem in žal veliko krat ugotavljamo, da tisti, ki so uh, avtori zločinov, uh, storilci dobijo več podpore, več razumevanja kot pa žrtve. In kar predvsej primerov je, kjer je to mogoče dokazati. In to ne sme več biti sprejemljivo. Sem eden od tistih, ki menijo, da moramo žrtvi nuditi več podpore. In Ne sme se zgoditi, da bi storilci kaznjivih dejanj imeli enako zaščito kot pa žrtve. Vsi, ki verjamemo v današnjo eh, družbo, vemo tudi, da brez sodelovanja ne moremo preživeti. Imamo veliko primerov. Prihajam iz Severne Irske in vemo, da je sodelovanje med policijskimi silami omogočilo prijeti in zase, zaseči milijone in milijone cigaret. Če ne bi bilo sodelovanja, tega ne bi bilo. Ne samo med policijami, ampak eh, sodelovanje med policijami do eh, daljnega vzhoda. Moramo poskušati zagotoviti takšno sodelovanje, kjer je le mogoče. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Nikolson. Nas ledna govornica, madame Sofija Intveld. Tudi jaz bi se želela zahvaliti komisarju Baroju. Lahko vam samo to rečem. Svojim naslednikom ste postavili zelo visoke standarde. Ne bom se spuščala v samo vsebino, zato ker mislim, da bo ta razprava sledila. Naj se dotaknem postopka. Eno stvar želim pojasniti. Implicitno eh, sem slišala iz praznega stola da obstajajo zelo dobri razlogi zakaj svet tako hiti zato ker ne želijo uh, ustaviti dela europola europol bo postal agencija prvega januarja Ampak, če bi svet se res zanimal za delo Evropskega parlamenta, bi lahko bil tukaj. Postopek bi se bil lahko začel dosti prej kot pa 1. julij. Lahko bi bil sprejet uh, Eh, predlog evropskega parlamenta da bi se hitro delalo kajti mi vedno prevzemamo svoje odgovornosti in hitro delamo če moramo in morali bi delati po postopku ki bi bil v duhu lizbona prosili smo za enomesečno podaljšanje ampak svet enostavno ni bil pripravljen nam dati tega podaljšanja in samo dejstvo da danes sveta ni samo dokazuje da svet enostavno ne želi vključevati Evropskega parlamenta, se pravi, da niso odkriti pri svojih besedah in tega mi je žal. Sedem dni, tri ure in 40 minut je samo še do trenutka, ko bomo morali delati skupaj. In dovolite mi, da podarim samo še eno dejstvo. Ne gre za naš ego, To je en od kolegov zelo dobro povedal. Niti ne gre za to, da je Evropski parlament bil postavljen ob stranski tir, da so nacionalni parlamenti bili eh, postavljeni na stranski cilj. Ne, gre za odgovornost do državljanov. Tu gre za zelo pomembne odločitve. Ko govorimo o prenosu osebnih podatkov, o prenosu zaupnih dokumentov tretjim strankam, Tu gre za podatke naših državljanov. To so ljudje, ki jih mi zastopamo in to so tisti, pred katerimi je svet odgovoren. Pred njimi je bolj odgovoren kot pa pred nami. Sem slišala, kar je povedal komisar, ampak želela bi slišati tudi Evropski svet. Pohiteli so s tem celim svežnjem in obljubili so, da bodo umaknili oziroma eh, spremenili eh, sklep, kakor hitro bo le mogoče v šestih mesecih in da bodo potem eh, vključili Evropski parlament eh, v eh, postopek soodločanja. Ja. Naslednji govornik bo Jean Filiht Albrecht. Dve minute vam dam na voljo, izvolite. Najprej pa se bi rad zahvalil Evropski komisiji za opravljeno delo, predvsem na področju Europola. Naj povem še eno stvar. Ne gre samo za to, da moramo pospešiti postopek preoblikovanja Europola, ki bo postala agencija. Ne gre za to, da bi metali polena pod noge, ampak gre za temeljno vprašanje. Kakšne pristojnosti imamo glede na nacionalno državo, glede na posamezne državljanje? In to vprašanje je zelo občutljivo. In o tem tem se moramo pogovarjati tudi v okviru Evropskega parlamenta. Gre za parlamentarno odločitev, ki jo moramo sprejeti v demokratični razpravi. Potrebna je temeljita razprava in ob koncu mora biti ta odločitev tudi legitimna. Zato, kot je že Sofi Intervelt že omenila, se strinjam tudi s tem, da je vsega obžalovanja vredo, da sveta tukaj ni, ker tukaj je veliko kritičnih opask in v demokraciji moraš tudi poslušati. Tako da upam, da se bodo te stvari premaknile in da kar zdeva varnost in notranjo politiko, bomo naredili korak naprej in da bomo v ta proces vpeli tudi Evropski parlament. Mislim, da potrebujemo Evropsko parlamentarno razpravo o tej tematiki. Govorim po eni strani o državljanskih pravicah, po drugi strani pa govorim tudi o učinkovitosti varnostne politike. Potrebujemo Evropsko parlamentarno razpravo, vključiti moramo tako Evropski parlament kot tudi nacionalne parlamente in ta proces moramo še okrepiti. Potem pa se zahvaljujem vsem poročevalcem, ker smo skupaj sodelovali, ker smo dali zelo enoten signal in mislim, da je postalo zelo jasno, da se mora svet na to odzvati in seveda ustrezno delovati glede na naša priporočila. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Albrecht, naslednji govornik, Agustin Diaz de Mera Garcia, Consuegra. Dve minuti vam dam na voljo. Izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, res spoštujem Evropol in seveda podpiram delovanje Europola. Zato bi si dejansko želel, da ima ustrezne pravne, finančne vere, tudi kadrovske vere in da lahko zelo dobro opravlja svoje delo po najboljših možnih močeh. Seveda skladno z Lizbonsko pogodbo. Naj pa dejansko povzamemo, kaj pravzaprav je Evropski policijski urad, kaj bo ta nova agencija. Ne bo več medvladna, ne bo več imela medvladni značaj, ampak bo skupnostni organ. Nadzirala ga bo skupnost, zagotovili bomo prošnje proračun. Kaj pa je najbolj občutljiva točka nadzor Evropskega parlamenta? Zato, gospod predstojoči, ne moremo sprejeti in tudi ne moremo razumeti te naglice v postopku odločanja. Nihče ni ustrezno upošteval naših stališč. Sedaj pa bomo na nek način samo omejili parlamentarni nadzor in to je kamen spotike. Ravno zato ne moremo eh, sprejeti tega, da bo svet eh, samovoljno deloval in sprejel odločitev. Jutri bomo glasovali in eh, takrat bomo zaprosili svet, da se odzove, da poda izjavo glede na to, kaj smo posredovali danes v razpravi mi. Želimo si, da se svet zaveže, da bo posredoval nov svežen, da bo upošteval izbonsko pogodbo v šestmesečnem obdobju po tej razpravi. Potem pa, gospod predsedujoči, ni spremljivo, da bi spodbujali to, do katerih. Takšnih zadev, do katerih smo kritični. Namreč ne moš obravnavati šest poročil v eni uri in pol, samo en večer, ker govorimo ne na zadnje o Evropski mreži za preprečevanje kriminala, govorimo tudi o forenzičnih laboratorijih, govorimo tudi o štirih poročilih, ki se dotikajo Evropola. To ni smiselno. Videli smo, da je to zelo pomembna razprava, ampak nismo se ji mogli ustrezno posvetiti, ker so nam to preprečile službe parlamenta. Nismo se mogli bolj podrobno posvetiti tem vprašanjem, ker smo v kratkem času obravnavali šest poročil, ki so res zelo pomembna. Tako da upam, gospod predsedojoči, da bo v prihodnosti naše delo učinkoviteje, eh, da bomo bolj racionalni, ko bomo uvrstili te točke na dnevni red, ker ne na zadnji je ta razprava res izjemnega pomena. In na svetu bomo jutri zastavili to vprašanje. Najlepša hvala gospod Diasmero. Sonja Alfano je naslednja na mojem seznamu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala sem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. Hvala tudi komisarju Baroju. Lahko povem, da je res upošteval zaskrbljene glasove, ki so bili izraženi z naše strani. Naše skrbi so utemeljene, nismo samo tisti, ki rečejo ne svetu, ampak imamo za to utemeljene razloge. Seveda vemo, kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti, ko bo začela veljati izbonska pogodba. Evropski parlament bo v tem procesu odigral bistveno vlogo. Sama pa sem osebno zaprosila svet, da po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe poda en predlog. To bo enovit predlog, ampak veliko bolj ambiciozen bo. Ne bo se dotikal samo Evropske mreže za preprečevanje kriminala, ampak tako daleč še nismo. Bistvenega pomena je, da smo odločeni in da rečemo ne kot Evropski parlament. To je naša pravica. Delovati moramo tako, da upoštevamo postopek soodločanja, ker je to pomembno vprašanje. Hvala gospodu Nikolsonu za to, kar je povdaril. Govoril je o vlogi žrtve. Govoril je tudi o vlogi napadalca in veliko krat je prišlo do zamenjave teh vlog. V zadnjih mesecih eh, sem bila priča tudi temu, da je Evropska unija pripisala velik pomen boju proti terorizmu. Žal pa tukaj ni ustrezne pripravljenosti, ne samo, da bi se borili proti kriminalu, ampak tudi čezmejnemu organiziranemu kriminalu. Tako da ne moremo si predstavljati, da imamo mrežo za preprečevanje kriminala, ne pa, da bi tukaj upoštevali celovit pristop, pa da bi upoštevali. Uh, tudi mafijo, organiziran kriminal in imeli res celovit pristop. Mislim, da smo tukaj zelo dobro slišali, kaj je rekel sodnik Kalfone, ki, ki ga je ubila mafija. Pa še ena zadeva. Naj omenim tiste žrtve, ki so to same doživele. Veliko krat, eh, pravzaprav prepogosto, vidimo to mešanje vlog žrtve in storilca. Ampak eh, italijanska vlada mora biti tukaj zelo pozorna in previdna. Uh, Gre za to, da povezujejo žrtve, da povezujejo žrtve terorizma, potem vrste drugih kaznevih dejanj, kjer je v ozadju mafija. To je diskriminacija, ampak te diskriminaciji eh, moramo reči ne. Evropska unija potrebuje ustrezno politiko in če ne bo ta politika ustrezna, potem ne moramo razlikovati in eh, to se mora ustaviti. Najlepša hvala, s tem zaključujemo skupno razpravo strinjam se vsemi tistimi, ki so čestiteli gospodu Žaku Baroju, ki je pristojen za ta portfelj. Res je vložil velika prizadevanja v ta dosje. O teh poročilih pa bomo glasovali jutri. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem.